Good morning, colleagues. Dobro jutro, kolegice in kolegi. Začnimo z našim sestankom. Najprej želim, da sprejmemo dnevni red. Imate kakšne komentarje v zvezi z dnevnim redom? Ne, hvala lepa, sprejet je, sedaj dnevni red. Imam nekaj sporočil. Najprej vas želim spomniti, da imamo ob 12. skupni sestanek z odborom Libe, eh, kjer bomo obravnavali in sprejeli osnutka priporočil pod eh, pravilom 55 o drugi obravnavi eh, zelo eh, pomembnih dosjejev o pranju denarja in prenosu. Prosim, da vzamete sabo svoje kartice za glasovanje. Potem imamo tudi nekaj eh, tekočih trialogov. Najprej dobre novice. Včeraj je bil sprejet politični eh, dogovor na četrtem eh, trialogu o reviziji direktive o plačilnih storitvah čez titke po ročevalcu, pogajalski ekipi in našemu podpredsedniku Marko Superverju, ki je sopredsedoval. Eh, mi smo uveljavili tudi eh, stališče parlamenta. Kompromis je torej eh, upošteval mnoge predloge parlamenta, vključno s prenos in režim prenosa, plačilna vprašanja, potem omejene izjeme za telekome in podobno potem pa tudi stvari iz eh, eh, kompromisa predsedstva, izjeme, takse in podobno. Eh, torej, upoštevali smo torej tudi izjeme, za Telekom. Vse tri institucije so sprejele kompromis. Tehnično delo se bo sedaj nadaljevalo, zato da dokončamo besedilo. Imamo pa seveda eh, politični dogovor. Eci. Eh, po našem glasovanju smo imeli že eh, dva trialoga o EFSI-u. najprej v parlamentu, potem v svetu, jutri sledi tretji trialog, torej mi intenzivno delamo naprej. Kot veste, želimo storiti vse, kar je v naših močeh, zato da dosežemo dogovor, kar se da hitro, zato da omogočimo dokončni sprejem že poleti. Dogovorili smo se o metodi, o določenih eh, postopkovnih menikih, delamo pa se seveda še vedno na določenih vprašanjih, kjer eh, se stališča parlamenta in sveta razhajajo. In potem pa poročilo in eh, preglednost pri finančnih transakcijah, 28. aprila smo imeli prvi trialog, vsa večja politična vprašanja so bila načeta. Vse institucije so se strinjale, da imamo skupni cilj oziroma skupne cilje, eh, nekaj razhajanje, eh, smo pa optimistični glede tega dosjeja, 20. maja pa sledijo nadaljna pogajanja in seveda uh, eh, usporedno teče tehnično delo. Uh, toliko med, o sporočilih, sedaj pa točka 3. Uh, eh, Tu gre za vlogo EU v okviru mednarodnih finančnih, monetarnih in regulatornih institucij ter organov, poročevalka je Silvi Gular. Mislim, da ji lahko takoj damo besedo, zato da predstavi to eh, poročilo. Kolege želim obvestiti o tem, da eh, smo dobili celo vrsto eh, študij, te smo tudi porazdelili. Te študije so pomembne, analizirajo vlogo komisije v vseh mednarodnih forumih. Eh, te študije tudi potrjujejo, da je potrebno tako poročilo, zato da bi izboljšali odnose med komisijo in parlamentom pri, teh, eh, pri delu v teh strateških forumih. Silvi, beseda je eh, vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala vsem, ki so tukaj. Najprej o, o področju, ki ga pokriva to poročilo. Tu gre za Evropsko unijo za 28 držav članic in celo vrsto institucij in organov. Teh je zelo veliko in kot je predsednik tudi že povedal, se želim eh, prisrčno zahvaliti strokovnjakom, ki so delali na tem, da nam ponudijo te elemente. Eh, hvala funkcionarjem v parlamentu, sekretarjatu in tudi eh, službi za raziskave. Ti so nam močno pomagali. Zakaj to poročilo? Treba se je zavedati, da se soočamo z internacionalizacijo financ. To je resničnost. In eh, finančni tokovi ne poznajo meja. In Eh, srečujemo se s problemi iz drugih področji, naprimer okolja, potrebujemo neko globalno upravljanje in v krizi je potreba ko, po koordinaciji in skupnih pravilih še bolj izrazita. Pomislimo tudi na G20 um, eh, in um, cilj ni da eh, zanikamo to potrebo po internacionalizaciji. Ne, mi moramo sodelovati z drugimi po svetu, naprimer z ZDA, z Azijo, ki postaja če dalje bolj pomembna in tudi z drugimi eh, regijami v usponu. Zavedati se moramo fenomena, eh, ne zato, da bi stvari blokirali, da bi se zaprli. Mi moramo videti, kakšne potrebe Evrope obstajajo po spremembah in kakšna je vloga Evrope v tem kontekstu. Tu se kaže ta dve problematiki. O tem moramo govoriti. To je prva izmenjava med nami in vesela sem, da sem lahko sodelovala s poročevalci iz uh, eh, sencev iz vseh političnih skupin. Tu gre za strateško, srednjeročno vprašanje. Tu gre za obrambo eh, naših interesov po svetu in mislim, da skupaj lahko dobro delamo. Torej, v tej fazi želim predstaviti dve problematike. Prvič, mi moramo odgovoriti eh, našim eh, voljivcem na preprosto vprašanje, kdo odloča eh, najbolj eh, težavna so taka vprašanja, ki se zdijo preprosta, se pravi, kdo odloča v sistemu, kjer imamo sicer eh, izvoljene predstavnike, imamo vlade, imamo evropske eh, oblasti, komisijo, agencije, evropski parlament. Kakšna je interakcija teh različnih ravni z organizacijami, eh, ki so deloma strokovne organizacije, predstavljajo industrijo, vse to prav in druge, vse to ni jasno in zaradi tega seveda prebivalstvo izgublja zaupanja in to je eh, nevarno. Demokracija eh, obstaja na nacionalni in na evropski ravni in tu pravzaprav eh, smo priča izgubi zaupanja. Govorijo o birokraciji. In uh, uh, birokracija ne upošteva politike in politika ne dovolj strokovnjakov. Uh, torej, te organizacije Eh, proizvajajo eh, neobvezne standarde, neobvezna pravila, to so samo smernice. In te smernice na mednarodni ravni se včasih uveljavijo eh, in včasih to ni pozitivna zakonodaja, pa jih recimo potem podjetja vseeno spoštujejo. Eh, potem pa imamo eh, odbor iz Bazla eh, in usmeritve. Tu želimo ustvariti enakovreden položaj za ZDA in z drugimi. Vendar dejstvo je, da tu na tem področju bančništva in finance lahko prihaja do izkrivljanja Eh, situacije in potem dosti krat dejansko se ne upošteva tudi mnenje poslancev. Eh, eh, torej, seveda v tej prvi razpravi želim govoriti zelo splošno. Vsekakor imamo pravzaprav tu neko sivo območje, nejasno območje, ko se ne ve, kdo sprejema nezavezujoče odločitve in celo zavezujoče odločitve. E, tu imamo e, naprimer mednarodne organizacije, ki so klasičnega tipa, ki e, temelijo na pogodbah. Potem pa imamo tudi organizacije zasebnega prava, Eh, ki nimajo niti neke eh, pravne osebe. In kaj kaže študija? Eh, čudija kaže, da ni preglednosti. Mi živimo v družbi, ki zahteva več preglednosti eh, pri tistih, ki sprejmajo odločitve, želijo dostop do dokumentov, želijo vedeti, kdo se je odločil, kako in zakaj. Se pravi, preglednost je rdeča nit eh, tega poročila. Torej, potrebno je, potrebno je sodelovanje s strokovnjaki. Potrebno je politično eh, vodenje in moramo vedeti, kdo zakaj kje odloča. Vsak mora vedeti, kakšen je njegov položaj. Eh, s preglednostjo se rešuje tudi vprašanje odgovornosti. Kdo odgovarja Eh, državljanom, podjetjem, ekonomskemu sektorju za odločitve, ki so sprejete. In tudi tu so bile eh, narejene velikanske napake, naprimer v finančnem sektorju. Eden izmed razlogov za krizo je, da so določeni akteri sprejemali odločitve, bi potrebovali nadzor, pa ga ni bilo, eh, ni bilo ustrezne odgovornosti in socialne posledice so velikanske. Eh, davkoplačevalci so morali pomagati in zaradi vsega tega moramo biti toliko bolj pozorni na vprašanje odgovornosti. Eh, študije dobro eh, eh, prikazuje situacijo, opišejo pravzaprav eh, to polje delovanja eh, banke, zavarovalnice in podobno. Eh, kažejo, kako se eh, organizira vodstvo teh eh, institucij in podobno. Eh, in iz tega pravzaprav lahko izluščemo določene točke, o katerih sem že prej govorila, kot so naprimer preglednost, odgovornost in tako naprej. Drugo vprašanje. Tu gre za obrambo evropskih interesov. Kako smo pravzaprav reprezentirani v teh institucijah, ali imamo tu dobre eh, predstavnike, potem gre seveda eh, za vprašanje spoštovanja nadzornikov, eh, centralne banke in podobno. Kako mi torej branimo evropske interese? Včasih imamo na primer komisijo ob državah članicah, včasih je šest, naprimer v odboru za finančno stabilnost ali pa devet v Bazlu, Eh, včasih pa nimamo predstavnikov, eh, ki bi zastopali euroobmočje eh, ali EU. Potem smo ob nekje ob ESMI, ob centralni banki in tako naprej. In dosti krat niti ne vemo, zakaj je nek organ tak in ne drugačen. Eh, cilj tega poročila ni seveda, da vse harmonizirajmo. Mi moramo biti zelo pragmatični. Mi se moramo vprašati, kako branimo evropske interese. Eh, potrebujemo seveda poenotenje naših predstavnikov, se pravi izboljšanje koordinacije. Včasih pa seveda tudi zaradi razdrobljenosti dobimo večje število glasov in tu moramo biti pragmatični. Izogniti se moramo pa kakofoniji, se pravi, da bi eh, Evropa govorila uh, vsak svojim glasom, da eden eh, ne bi vedel, kaj želi povedati drugi. Mi moramo torej braniti interese evroobmočja, sodelovati z Evropsko centralno banko, ki igra tu pomembno vlogo kot uh, centralna banka za monetarne vedike, pa tudi igra pomembno uh, vlogo za finančno stabilnost, kako lahko izboljšamo sodelovanje Eh, spomnimo se na poročilo Agosier, eh, tu eh, gre za ustvarjanje nadzornih organov in mi smo sodelovali tudi z komisijo, mi smo poskusili ugotoviti, kaj razmišljajo različni sogovorniki. In slišali smo različno. Nekateri so pravili, bodimo pragmatični, imejmo bolj ohlapno strukturo. E, in e, mislim, da v tej fazi moramo preučiti vse variante in mi moramo sedaj pravzaprav videti, kje so prioritete. E, naše delo je pedagoške kot tudi zelo politične narave. Demokratizacija in odgovornost sta v ospredju. Komisija Junkarja se je angažirala eh, in na podlagi člena 138 eh, pogodbe eh, želi zagotoviti bolj poenoteno zastopstvo Evropske unije v celi vrsti organov in to poročilo nekako sodi tudi v to perspektivo in hvala lepa poročevalcem v senci in upam, da bomo opravili dobro delo, na vsak način bomo to poskusili. Hvala lepa poročevalki. Sedaj pa poročevalci v senci. E, najprej za ELS, eh, gospa Pjeti Kajnen. Eh, najprej hvala lepa poročevalki. Dobro je, da imamo pač to poročilo na lastno pobudo. To je pomembna tema, ki si jo moramo natančno ogledati. Strinjam se, vsemi vprašanji, ki naj bi jih preučili. Želim pa izpostaviti nekatere točke, za katere menim, da so v našem skupnem interesu. Nihče ne bo eh, presenečen, če rečemo, da sta finančni trgi in ekonomija globalni naše reakcije pa temeljijo najprej na nacionalnih eh, eh, in potem pa tudi na regionalnih prestopih. To je prvi vedik. In drugi vedik, ki je povezan s tem, je, da v naši ekonomski in finančni politiki eh, smo kvečemu reaktivni in nismo proaktivni in ne dajemo pravih eh, spodbud našemu sistemu, da bi stabilizirali eh, fluktuacije, eh, same fluktuacije niso problematične, vendar če so prevelike eh, na finančnih trgih, so tudi tveganja eh, večja in eh, mi imamo seveda tudi te razlike v gospodarstvih in v interesih. Torej, tri vidike moramo bolj natančno preučiti v prihodnje. Prvič, in to je tudi vloga Eh, proaktivne demokracije. To je vprašanje političnega vodenja. Ali se eh, mi odzivamo vedno z razdrobljenimi direktivami, pobudami, ali se odzivamo zgolj na krize, ali pa pripravljamo stvari pomislimo na Basel 3 in Basel 4, ki se pripravlja. Tu se odzivamo in komentiramo in povemo, kaj nam je všeč glede tega. Če bi želeli, da bi naši sistemi bili boljši in bolj učinkoviti, bi morali eh, dajati politična navodila na začetku procesa. Ne, Eh, detaljirano, temveč kot neke spodbude v procesu, mi bi morali nakazati smer za nadaljni razvoj. In potem pa druga točka in to je povezano uh, s tem kupom uh, dokumentov. Uh, hvala lepa sekretarijatu in naši službi, ki je pripravila te študije. Tu imamo celo vrsto institucij in potem gre tu za vprašanje skladnosti, skladnost delovanja v institucijah na različnih ravneh. In potem pa vprašanje evropske politike v teh različnih institucijah. Ali imamo mi tu kakšno vlogo, ali imamo mi kakšno večje sporočilo, ki ga lahko damo, ali mi to sporočilo učinkovito in pravočasno predstavljamo drugim v vseh teh eh, organizacijah, v vseh eh, pripravah. Eh, potem globalna omrežja. Eh, tisti, ki želijo zagotoviti večjo skladnost med organizacijami na globalni ravni in osebno menim, da bi mi potrebovali boljšo. Eh, boljši globalni okvir G20 je v redu, vendar lahko bi imeli tudi nekaj boljšega. Mi moramo zagotoviti torej boljšo koordinacijo in sodelovanje. Prvi korak bi moral biti naslednje. Torej, ta študija je pripravljalno delo, vendar mi imamo pravzaprav na notranjem trgu že različne preglednice, e, zakaj ne bi imeli tudi neko preglednico e, mednarodne ekonomije in institucij, kaj se tam dogaja, kakšna je naša vloga, kakšen je učinek. E, In potem kakšne naj bodo naslednji korake, kakšna kakšni so izzivi pred nami in eh, eh, kako bomo pač branili evropske interese eh, znotraj teh mehanizmov v mednarodnih forumih. Druga stvar, ki bi jo rada izpostavila, je, da bi v procesu morali razmisliti tudi o vlogi parlamenta. Mi ne smemo biti preveč eh, podrobni, eh, vendar pri političnem vodenju eh, moramo seveda zasnovati tudi pametno vlogo parlamenta in odbora ekon. E, torej, mi se moramo vprašati, kaj želimo v teh mednarodnih finančnih e, in ekonomskih institucijah. E, kdaj želimo narediti tudi te preglednice na situacijo e, e, na pet let, dvakrat v volilnem e, mandatu. Potem, kako v, lahko vplivamo na delovni načrt komisije? ne, da bi pravzaprav povzročali dodatno obremenitev in birokracijo na tem področju. E, veselim se dobrega sodelovanja, e, mislim, da imamo veliko skupnih interesov in e, marsikaj lahko dobimo samo, če nastopamo skupaj. To je zelo zanimiva in pomembna tema. Edina stvar, za katero prosim poročevalko naj jo upošteva, je naslednje. E, te študije so prišle dokaj pozno, morda sem e, počasna bravka, vendar nisem imela časa, da preberem vse dokumente. E, morda bi morali to tudi upoštevati v naših časovnicah in morda bi morali rezervirati več časa za naše delo. Hvala lepa, veselim se dobrega sodelovanja. Hvala lepa. Uh, za EKR, uh, eh, gospod Ashley Fox. <laughs> Uh, <laughs> Merci quand même. Eh, no, vseeno hvala, gospod predsednik. Čestitam Silvi Gular, da je eh, prevzela pobudo eh, pri tem eh, poročilu. Hvala lepa tudi avtorjem dokumentov, ki smo jih prejeli. Ti so zelo uh, izčrpni in koristni. Imam nekaj ugotovitev in tri vprašanja. Eh, ugotovitve. To je nekaj jasno, jasnega, vendar dobro je, če se tega spomnimo, zlasti, če želimo, da bi evropska javnost razumela, kako poteka eh, upravljanje. Torej, tu imamo celo vrsto, veliko število forumov, ki se ukvarjajo z ekonomskim in finančnim upravljanjem po svetu. In mi se vsi zavedamo, Eh, medsebojne povezanosti naših sistemov in mi imamo skupni cilj in sicer, da poskusimo zagotoviti eh, čim večjo finančno stabilnost. Druga ugotovitev je eh, raznolikost institucij in forumov glede funkcije, sestave, načina delovanja in tudi Zastopstvo Evropske unije je tu zelo raznoliko, včasih so zastopane vse države članice, včasih nekatere, dosti krat iste e, in včasih je prisotna ena evropska institucija, včasih dve, imajo različne pristojnosti, nastopajo na različnih nivojih, tu imamo neko konstanto in sicer eh, skoraj da Eh, ni nobenega vpliva Evropskega parlamenta. Prvo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, ali ima Evropska unija vpliv v teh mednarodnih forumih. Um, zastopstvo, številčno zastopstvo je dokaj visoko uh, in zato se sprašujem, ali je to vedno prednost to je prednost, če so stališča skladna. Je pa to slabost, če lahko partnerji izigravajo uh, um, predstavnice Evropske unije in zaradi njihovih različnih stališče. E, torej, tu se torej zastavlja vprašanje e, članstva Evropske unije in mi bomo videli, kako bo z drugimi e, strankami na svetu. Mi se moramo pač pripraviti tudi na reakcije. Drugo vprašanje, ali je naše zastopstvo učinkovito, ali uveljavljamo naša stališča ali pa samo sprejemamo tuja, ali smo proaktivni ali samo reaktivni. Mislim, da če želimo imeti večji vpliv, da moramo zagotoviti koordinacijo med državami članicami in sicer pred razpravami. E, e, prepričana sem, da te koordinacije nimamo vedno. Eh, ta eh, koordinacija je težavna zaradi tega, ker eh, dosti krat Evropsko unijo zastopajo agencije, ki so zelo neodvisne in ki niso vezane na politične smernice in to ima lahko negativni učinek. Potem tretje vprašanje, ki ga moramo obravnavati, je, kako se izvaja uh, uh, ta vpliv. Torej, jaz sem povzela teme, ki so bile že napovedane. Torej, tri, sprašujemo se, ali imamo zagotovljeno preglednost, kako se sprejemajo odločitve in ali lahko politični organi uh, sledijo eh, razvoju in spremembam. Drugo vprašanje se nanaša na demokratično legitimnost. Če torej, mi želimo, da bi eh, odločitve bile sprejete, sprejemanje je pomembne čas, ko je politika lahko odločala in je to, politika, eh, in je to prebivalstvo sprejemalo samimo. Torej, če želimo zagotoviti, da eh, prebivalstvo to sprejme, potem je potrebna večja participacija. Potem pa vprašanje implementacije. Kaj delamo z smernicami, odločitvami, priporočili, kako to prenašamo v Evropsko unijo, ali je to koristno, ali nam to koristi, ali škodi. To so vprašanja, ki sem si jih Eh, zastavila. Moram pa reči, da sem eh, na samem začetku, ta eh, dokumentacija je zelo zahtevna in bi jo treba preučiti še enkrat. Torej ponujam sodelovanje in mislim, da lahko naredimo dobro delo pri tem dosjeju, ki je pomembno tudi za delovanje Evropske unije. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Fox, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Naj se zahvalim Silviji in ostalim poročevalcem v senci za njihove prispevke k tej razpravi. Naj se tudi zahvalim tudi pripravljavcem devetih različnih študij, ki so bile pripravljene. Sicer priznam, da nisem čisto vseh prebral, to sem tudi prepustil sodelovcem, ampak moram reči, da študije zagotavljajo upogled eh, v ulogo Evropske unije pri mednarodnih eh, inštitucijah. Pri vsaki ima Evropska unija različni položaj in različno ulogo. Zato bi bilo dobro, da bi organizirali neko delavnico, zato da se poglobimo v sklepe teh dokumentov. To bi bilo res pametno. Sicer sem prepričan, da bo Silvija eh, zauzela pragmatičen pristop v globalnem trgu imamo ničkoliko mednarodnih organov, ki na različne načine eh, interagirajo. Pri vsakem eh, Evropska unija ima različno vlogo. Mislim, da je pomembno, da naši voljivci vedo, kdo je odgovoren za katere odločitve pri urejanju svetovnih trgov. In pri tem moramo zagotoviti maksimalno stopnjo preglednosti. Tudi eh, neko opozorilo seveda Silvi ne bo pristopila do tega ideološko in to cenimo. To ne sme biti orodje za to, da izpostavimo, da pri vsaki instituciji Evropska unija mora imeti maksimalno vlogo oziroma da je vloga evroobmoča mora biti maksimalno izpostavljena. Tudi vloga nacionalne države je pomembna, kajti tamle tiči prava pristojnost, tamle so ljudje, ki morajo biti odgovorni za svoje dejanja. Vem, moji voljivci stopijo do mene lahko in me sprašujo, kaj sem storil pri urejanju mednarodnih trgov na tem področju. To mora biti ostati na nacionalni ravni. Moramo pa usklejevati naše pristope ki jih razvijamo na a, nacionalni ravni in to pred mednarodnimi a, sestanki. To je smiselno. To pa ne pomeni, da je vedno nujno imeti neko enotno gledanje. Torej, z veseljem eh, prečakujem sodelovanje z eh, Silvi in z ostalimi eh, poročevalci v senci, predvsem pa cenim zelo pragmatičen, ne pa ideološkega pristopa. Hvala. Hvala lepa. Zdi se mi, da gospod Vegas ni, da gospoda Vegasa ni v dvorani. Torej, gospod Giggles. Hvala, predsednik. Najprej nas eh, zahvalim tudi v imenu naše skupine eh, Silvi Gular za njeno pobudo, ki sem pač zato, da se je odločila, da dela na tem dokumentu. Imamo kar nekaj zanimivih eh, predlogov in tudi delovni dokumenti, ki so bili že predloženi, jasno kažejo, da gre tukaj za neko skupno vprašanje, skupno skrb ne bom ponavljal tega, kar so že ostali povedali, ampak eh, tako kot, tudi, eh, kot je povdaril tudi gospod Fox, eh, mimo vseh političnih razlik, vse to kaže, da je to pač uh, tehtno vprašanje na evropski ravni. Moram reči, da je bil tudi toliko iskren, da je priznal, da ni prebral čisto vseh dokumentov. To kaže tudi na uh, eh, smislu za humor. Jaz tudi tega nisem eh, vse prebral, ampak iskreno povedano, to bi nameraval. Vsekakor uh, gre za torej, britanski humor in uh, ki ga zelo cenim, pa čeprav uh, ne, eh, nisem tako predan nacionalni državi. Eh, kot eh, je kolega eh, in torej ne mislim, da bo demokracija vedno zaščitena samo na tisti ravni. Ampak bistveno vprašanje, ki je zanimivo predvsem za našo skupino, je to ne toliko, da povečamo maksimalno evropske vplivnosti v teh institucijah mislim, da bi morali postaviti druga vprašanja, naprimer o številnih državah članicah, ki so, ki so prisotne ob tistih omizjih, medtem ko druge države članice niso zastopane. Ali je sploh pravilno, da imamo toliko različnih evropskih predstavnikov, ki eh, vplivajo na stvari na različne račine, ampak niso usklajeni med sabo? In pravzaprav pri tem nimamo neko jasno zastavljene vloge Evropske komisije, ki eh, predvsem, ker vse države članice tega ne sprejemajo, ne sprejemajo tega, da je Evropska komisija glas Evrope. Zato imamo nekoliko odprtih vprašanj. Ampak naj, najpomembnejše pa je tole. In sicer, torej, eh, katero pa je izhodišče za Evropsko unijo? moramo uskladiti različna stremljenja na mednarodnih ravneh z načelom demokracije. In prvič tukaj smo dosegli visoko stopnjo preglednosti, eh, odgovornosti in tudi integritete. Uspelo nam je ustvariti ta parlament, naprimer ki eh, presega meje nacionalnih demokracij in potrebujemo taka, eh, take forume in take priložnosti v vedno večji meri tudi na mednarodni ravni. To lahko razvijamo eh, na tem obzorju mednarodnih organizacij. In isto vprašanje odgovornosti, preglednosti in integritete je treba zastaviti tudi znotraj teh forumov, teh institucij delovni dokumenti dokazujejo, da tega nismo dosegli vse povsod na enak način. Zastavljajo se tudi druga vprašanja. Ali je to pregledno, kdo zagovarja kateri položaj? Zato, da bomo potem lahko vedeli, kdo je odgovoren za kaj, za katere odločitve, kateri lobiji vplivajo na te institucije in kateri lobiji so sposobni delovati na mednarodni ravni. Tudi, torej, eh, tudi tukaj v Bruslju večkrat eh, ugotavljamo, da prihaja do določene enostranskosti. Imamo velike svetovne grupacije, ki vplivajo na delovanje institucij, medtem ko so mala in srednje velika podjetja slabše organizirana za uveljavljanje svojih interesov. Ti problemi so toliko bolj izraženi na mednarodni ravni. Vsi vedo, da eh, mednarodni eh, eh, denarni sklad je bil zelo sposoben pri eh, vplivanju na odločitve bazelske komisije. In torej, to so stvari, na katere treba biti pozorni. Zanimivo je tudi ugotoviti, kaj se dogaja s temi merili preglednosti, integritete, odgovornosti, ko gre za Eh, druge institucije, naprimer sistem eh, sodelovanja med regulatorji v sklopu eh, naprimer prostotrgovinskih sporazumov, kot je TTIP, naprimer. Torej, mislim, da so te, ti razgovori absolutno pravočasni. Moramo razpravljati tudi o naših strukturah v Evropskem parlamentu kako uh, naj ocenjujemo odgovornost Evropske komisije, naprimer. Uh, kako naj jo zastavimo. Seveda moramo zastavljati to vprašanje, ampak krati ali eh, zastavljamo prav, pravilne vprašanja. Tudi torej, tukaj gre za vprašanje demokratičnega načela iz Lizbonske pogodbe. Ali eh, je to načelo omejeno s tem, kako se uveljavljamo v mednarodnih institucijah in organih ali pa to počenjamo učinkovito. Zato z veseljem pričakujem to tvorno sodelovanje v zvezi s tem vprašanjem. Hvala lepa. Gospa Beres, izvolite. Hvala lepa. Mislim, da je ta, to razmišljanje izredno pomembno. V zvezi s tem parlament. Uh, se mora izraziti mimo tega, kar je komisija že povedala. Sicer se ne bom spuščala v vse podrobnosti morebitnih predlogov, ustrajam samo na dveh razsežnostih, ki se mi zdita pomembni. Prvič, vprašanje subsidijarnosti in sorazmernosti v, celo v samem parlamentu. Kako tam, kjer eh, so pristojnosti v rokah držav članic, kako eh, eh, tem državam članicam evropski organi omogočajo določeno usklajevanje in neko, neko enotnost. Potem imamo tudi vprašanje reforma. Sveda, Eh, imeli smo eh, to, kar se imenuje frag, zato da bi bili eh, evropski interesi ustrezno zastopani v različnih mednarodnih postopkih, potem pa so stvari šle v nasprotno smer. Prišlo je do poročila, do reforme, ampak zatem pa opažamo neko težavo, kajti imamo določena računovodska podjo, po, področja, Eh, in eh, potrebno je predvsem boljše usklajevanje med eh, dejavnostmi nacionalnih organov. Torej, vprašanje subsidarnosti je pomemben element znotraj organizacije in strukturiranja pristojnosti evropskih organov na vzven. Druga skrb je povezana z okoljem, v katerem delujemo. Imamo celo vrsto pobud, uh, ki so zelo raznolika, med temi tudi ustrezno zastopanje evropskih interesov. To je treba povdariti. To uh, eh, je naprimer najbolj kričeči primer je Bazel. Mm, nič koliko korakov smo storili z bančno unijo, ampak nismo še potegnili vseh zaključkov. Ampak imamo uh, aspekt, ki je zaskrbljujoč, saj zame. naprimer ugotavljamo pri računovodskih normah oziroma standardih, eh, kjer se eh, vedno bolj pojavlja potreba po usklejevanju med mednarodnimi strukturami. Po drugi strani pa imamo uveljavljanje zasebnih struktur, ki določajo pa javni mednarodni red na tem področju. V tem odboru smo obravnavali te vidike, naprimer vprašanje računovodske standardizacije. Predlog, ki je bil podan, je bil ta, da bi ustanovili nek oziroma uvedli nek nadzor, tesne odnose in povezave med AIESB in pa nekim organom za urejanje, ki bi bilo mednarodno priznano, torej naprimer mednarodni denarni sklad ali kaj drugega, ampak Mm, torej, očitno so a, drugi takoj razumeli, da obstajala nevarnost in zato so ustvarili neko skupino za spremljanje in a, to je bilo vse nekako z, ostalo v zaprtem a, prostoru. Mislim, da je to stvar, ki jo je treba pozorno spremljati. Torej, ali gre v tem primeru za neko novo organizacijo ali pa bi morali razviti vlogo IMF-a, torej Mednarodnega denarnega sklada, uh, ampak uh, tukaj gre za vprašanje ustreznega zastopstva Evropske unije in mi moramo dati svoj uh, doprinos k oblikovanju take mednarodne strukture. In v zvezi s tem je moja skrb pač ta, da. Ne moremo dovoliti, da se drugi organizirajo za zasledovanje svojih posebnih specifičnih interesov, ne da bi pri tem opuštevali globalnih interesov v smislu finančne stabilnosti, ustrezne porazdelitve eh, verov. Hvala. Maletič. No. Maletič. Zahvaljujem predsjedavajući. Hvala lijepa gospod predsednik, rada bi se zahvalila kolegici Silvi za eh, to pobudo, kajti mislim, da je ta tema izjemno pomembna. Zelo pomembno je tudi, da uskladimo delovanje eh, in sodelovanje z mednarodnimi finančnimi inštitucijami, kajti v določenih eh, državah Evropska eh, centralna banka in Mednarodni denarni sklad zares vplivata na reforme, kajti te reforme financirata. Zato je ključnega pomena, da so te reforme usklajene eh, tudi z priporočili Evropske komisije v okviri, eh, okviru Evropskega semestra, sveda v sodelovanju z Evropskim svetom in pa Evropskim parlamentom. Torej, če ne bomo delovali usklajeno eh, in če ne bomo sodelovali, zaželjenih rezultatov zagotovo ne bomo dosegli. Zradi tega menim, da je to poročilo zelo pomembno in pozdravljam tudi našo razpravo na to temo. Hvala. Thank you. Še enkrat hvala, zdaj pa poročevalka, izvolite. Ja, kratka bom, ne bom. Uh, trosila časa. Eh, zahvaljujem se za vse prispevke, ki se mi zdijo vsi a, eh, a, eh, konstruktivni. Morda skupina GUE se ni oglasila, ampak a, a, to sem slišala tudi na sestanku s poročevalci v Senci. Zanimanjem ugotavljam, da je parlament zainteresiran za to temo, to je pozitivno. Čisto na kratko, tukaj sem si zabeležila nekaj točk, ki, a, pri katerih ugotavljam, da prihaja do konvergence. Res je to, kar sta povedali kolegici Stikajnen in Delvo, da a, je treba izpostaviti nekaj ključnih točk in sicer to, da ko govorimo o demokraciji, ne gre samo za m, naknadni nadzor nad tem, kar je bilo storjeno, ampak da je treba imeti možnost tudi usmerjati bodoče delovanje. E, zelo pametna in zanimivo je, da sta, da sta to obe poudarili ko gre za vprašanje pa vplivnosti parlamenta, mislim, da tukaj gre bolj za to, da zagovarjamo to, kar mi predstavljamo. In tukaj ne smemo se eh, motiti pri eh, bitkah, ki jih želimo voditi. Eh, tukaj gre za to, da smo odgovorni do ljudi, ki so nas izvolili, nam omogočali, da smo tu. Zadovoljna sem, da Sven Gigold se strinja s tem, da ohranimo Združeno kraljestvo v Evropski uniji, kajti gospod Fox je vsekakor briljanten predstavnik te države. Upam, da britanski konservativci bodo pokazali enak pragmatizem v njihovih odnosih z Evropsko unijo, tako kot bom jaz izkazala pragmatizem pri tem poročilu, kajti eh, si ne želim niti pri njih ideološkega pristopa. Ne smemo uh, si zakrivati, ne smemo biti naivni, da imamo določene interese, ki jih je treba zagovarjati. In ni nezakonito, da evropejci poskušajo zagovarjati te svoje interese na vseh ravneh in sicer tako, da uporabljajo moč držav članic Evropske unije in tako, da uporabljajo tudi skupne sile. Eh, torej imamo na primer eno valuto, uh, Britanci se za to niso odločili, v redu, uh, ampak um, moramo izkazati določeno bližino, skupne interese, to zagovarjati ob spoštovanju tudi partneric, ki niso članice evroobmoča, ampak ne smemo podcenjevati tega, kar v tem trenutku uh, pomeni evro v mednarodnih uh, forumih, moramo zagovarjati interese naše skupne valute, to je v splošnem interesu ne samo 28 terice, ampak v interesu celotnega sveta, kajti svet potrebuje neko stabilno eh, Evropo, trdno Evropo. Mm, načini so lahko različni za doseganje tega, za raznolikost, pragmatičnost, ampak moramo združevati stališča držav članic in to je vse dobro došlo. Pomembno je tudi vzpostaviti temeljno načelo v pogodbi, ki eh, smo ga prezrli, to je načelo lojalnega sodelovanja. Vse države članice so sprejeli, da bodo sodelovali pri gradnji evropske zgradbe na tem načelu lojalnega sodelovanja moramo torej delovati eh, na način, eh, ki naj ne krši interesov drugih ob spoštovanju demokracije. To, kar me moti, ni to, da države še dalje obstajajo, ampak ko ustrajamo v nekaterih organih na mm, nekem eh, tretjem polčasu, recimo za neko prispodobo iz nogometa, da želimo imeti več časa v tem hitro se zaletimo in eh, na mednarodnih ravneh eh, želimo zagovarjati to ali ono stališče. Mislim, da to je prenagljeno in eh, torej. Ne smemo kriviti tega ali onega, ampak kriza evra dokazuje, da smo, znali, da smo se znali zauzeti za neke skupne interese, imamo skupne odgovornosti in ne moremo torej eh, enostavno reči, ja, ko nam ustreza, bomo enotni, ko pa nam ne ustreza, pa se bomo prepirali. Eh, to velja tudi za mednarodni eh, denarni sklad. Imamo zastopstvo mednarodnega denarnega sklada v evroobmočju. To je pomembno dejstvo. In torej je prišlo je do veliko, veliko napredka v zadnjih časih, v zadnjih letih. Um, ta, uh, torej je neka evolucija, internacionalizacija, tako kot so povedali kolegi. Zelo cenim to, kar je povedal gospod Gigol, uh, glede tega, da moramo uh, biti, uh, e, isk, imeti več zaupanja v to, kar smo dosegli uh, v Evropski uniji. To je edino območje na svetu, kjer smo poskusili unesti demokracijo na raven mednarodnega sodelovanja in rekla bi celo tudi pravil pravne države. Vprašanje, ki je odprto na svetovni ravni, je to, da brez demokratičnih inštanc, ehm, to je povezano seveda z zakonitostjo, ampak Seveda, eh, če imamo demokratičnost, potem eh, ne več, eh, se ne bo več uporabljalo pravilo džungle. In torej ehm, na svetovni ravni mi vsi potrjujo, da vsi čakajo tudi na glas in na stališče Evropske unije, zato da se v nekoliko večji miri uveljavljajo načela pravne države. To je naša naloga. Hvala. Hvala lepa, gospa Gulah tudi zato, ker ste nas spomnili na načelo lojalnega sodelovanja, ki je zelo odločno eh, formulirano v pogodbah. Eh, torej, rok za uložitev tega poročila obravnava. Eh, oproščam se, mm, vas prekinjam. Slišala sem to, kar so povedali nekateri poročevalci v senci. Če bi potrebovali več časa, ker smo imeli ta pomemben a, a, dodatek v obliki študij in tako dalje, bi samo po, po, povdarila, da kot poročevalka sem pripravljati a, si vzeti nekaj več časa, če mislite, da bo to izboljšalo splošne pogoje dela. Ampak seveda v sodelovanju s koordinatorji. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da nimamo težav s prilagoditvijo časovnice. Če pride do o, takega predloga strani poročevalke in poročevalcev v senci. Vsekakor o, 15. 16. julija nameravamo o tem o, e, razpravljati, potem bi imeli čas za predloge sprememb do septembra. Ampak seveda, če e, menite, Da, potem, ko ste eh, prejeli te študije, ste ugotovili, da potrebujete več časa za to delo, potem bi vas prosili, da nas seznanite z morebitnimi spremembami te časovnice. Hvala lepa. V redu, zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. To, so, to je obravnava predlogov sprememb k, k osnutku mnenja. Eh, Eh, gospoda Bajeja o eh, davčnih utajah in izogibanju davkom kot izzivi za upravljanje socialno varstvo in razvoj v državah v razvoju. To je tema, ki je res eh, ključnega pomena in ki dopolnjuje delo, ki smo ga opravili tu v tem odboru in tudi v drugih odborih prijeli smo 19 predlogov sprememb, zdaj pa bi se opredajam poročevalcu, gospodu Bajeju. Hvala lepa, predsednik, zahvaljujem se vsem um, poročevalcem v Senci za dobro sodelovanje, kakovost. Uh, Eh, in eh, cilj je bil to, da bi prišli do šir, čim širšega kompromisa, tako kot je povedal gospod eh, predsednik, dejansko je prišlo do določitve pomembne, pomembnega roka za glasovanje o tej temi in sicer, ko je prišlo do razkritja v povezavi z LuxLeaksom. Zato je bilo pomembno, da ponovno opozorimo na naša načela za bolj boj proti davčnim goljufijam in zaugivom, zato da bi pomagali tudi tretjim državam. In to je vse povezano, naprimer, z pomembnimi vprašanji, kot so socialno varstvo in upravljanje. Torej, treba je najprej opredeliti, kaj je davčna oaza. Moramo imeti res nesporno definicijo o tem, to je bistvenega pomena, kajti če želimo boriti proti tem pojavam, moramo vsi govoriti o eni in isti stvari. Eh, želeli smo ustvariti tudi neko eh, enotno davčno osnovo za, eh, za odmero davka od dohodkov pravnih oseb, kajti to lahko dokaže, da taka harmonizacija je tehnično izvedljiva. To bi lahko omejevalo davčno konkurenco in davčni izogib za dobro upravljanje eh, tudi proti agresivnemu davčnemu načrtovanju bi zahtevali od komisije dvojen, sicer da bolj učinkovito uporablja pravila za izogib dvojnemu obdavčevanju ehm, in tudi eh, oziroma uporaba različnih pravil za to, da se potem ehm, dobički v čim, meri, eh, v, v čim manjši meri obdavčujejo. In uh, potem bi zahtevali tudi od uh, komisije, da bi pač bila pozorna do uh, eh, preusmirjanja dobička v države, kjer so ti dobički manj obdavčeni. Potrebno bi bilo tudi uh, sprejeti načelo country by country reporting, torej poročanje po posameznih državah. In ne nazadnje, če uh, bo to mnenje upoštevalo, bo omogočila vzpostavitev mehanizmov, ki bo eh, zagotavljalo bolj pravično obdavčevanje ne samo v Evropi, ampak tudi v tretjih državah. Eh, dobro, hvala lepa. Zdaj pa gospod Van Denkerlar za ELS. Hvala lepa, predsednik. Torej, kot uh, Najprej naj se zahvalim poročevalcu in sodelavcem za odlično delo. Dejansko predlogi sprememb vnašajo dobro ravnotežje med različnimi zornimi koti v eh, poročilih in v poročanju eh, po državah. Mislim, da smo s tem dosegli neko rešitev, ker je treba upoštevati tudi upravna bremena. Eh, sicer moja skupina ne soglaša s številnimi točkami, zato bomo zaprosili za eh, glasovanje po. Eh, delih, predvsem kar zadeva določene tarife za zadruge. Eh, Naprimer, o tem ne bomo mogli govoriti brez eh, tudi ustrezne uskladitve davčne osnove. Potem pa tudi, kar zadeva davčne oaze, želimo se pri tem sklicevati na študije, ki so bile že upravljene na tem področju. Pri tem bo potrebna, potrebno izkazati zaupanje v določene tehtne institucije, ampak imamo občutek, da je poročila uravnotežena. Hvala. Hvala lepa za e. EKR, e, e, e gospa Van Štor. Lepša hvala tudi za sodelovanje, gospod Baje. V imenu skupine EKR bi mogoče rada povdarila tiste točke, kjer se ne strinjamo. V tem poročilu je zapisano, da je potrebno eh, povišati eh, davčne stopnje za države v razvoju. Eh, kratko povedano, torej bi morali države v razvoju izenačiti z razvitimi državami, kar zadeva obdavčevanje. Jaz pa mislim, da je ta presenečenje pristop zgrešen. E, namreč te države najprej potrebujejo e, javno upravo, ki e, ne bo predmet korupcije, poleg tega potrebujejo tudi ustrezno spostavljeno načelo pravne države. In še reko bo vse to zagotovljeno, lahko davčno stopnjo nekoliko zvišamo in eh, na ta način bomo lahko zagotovili tudi temeljne storitve, ki jih eh, v teh državah zaenkrat še ni. Ključnega pomena pa so tudi ulaganja tako eh, izven, kakor tudi znotraj teh držav. Šele potem se bodo te države lahko razvile. Mislim, da ne moremo najprej zviševati davkov z namenom povečevanja sredstev v državnih blagajnah. Thank you. Hvala lepa za skupino Alde, gospod Jezek. Hvala, predsednik. Tudi sam naj se zahvalim poročevalcu za njegovo delo. Pristop je bil kar ambiciozen, tako kot tudi moj. Eh, in eh, ugotavljam, da je poročevalec poskušal doseči čim širše soglasje. Moje stališče je jasno. Eh, zdi se mi, da eh, je treba upoštevati specifiko eh, tretjih držav in to je na ustrezen način, eh, kar zadeva pristopanje k davčnemu izogibu in davčnih, davčnim utajam v teh državah. Glavne značilnosti tega poročila so že bile opisane. Zato eh, pač eh, naj samo povdarjem, da eh, v poročilu se zahteva, se zahtevajo enakovredni pogoji med državami članicami in tretjimi državami, ko gre za vprašanje obdavčevanja in tudi se poziva k oblikovanju pilotnih projektov za države članice ti, oziroma za tretje države, kajti večkrat te države nimajo zadostnih zmogljivosti za upravljanje takih dejavnosti. Multinacionalke bi morale tudi sprejeti načelo poročanja po posameznih državah pri vseh dejavnostih in ne zagotavljati, da se upravna bremena zmanjšujejo za MSP-je. E, mislim, da v splošnem je to mnenje ambiciozno in uravnoteženo in mislim, da ga bomo lahko podprli brez vsakršnih težav. Hvala. E. Hvala lepa. Eh, skupine GUE ni v dvorani, gospa Žoli za zelene, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Tudi jaz naj čestitam eh, gospodu Vajeju za kakovost dela in za občutljivost, eh, ki jo je izkazal je med redkimi, ki so res poglobljeno razumeli, da fiskalne plati, ki se uveljavljajo v multinacionalnih, so tesno povezane z razmerami v številnih tretjih državah, predvsem v Afriki. Eh, in prišlo je do seje med eh, predstavniki štirih velikih eh, na svetu in to je bilo zelo očitno, kajti fiskalna eh, optimizacija lahko privede celo do tega, da se eh, nikakršen davek ne plačuje v tretjih državah. Torej njihova odgovornost je ogromna, pa tudi naša. Zato se res zahvaljujem gospodu Bajeju za pripravo tega mnenja, v katerem eh, se upoštevajo čisto vsi parametri. Bistveno je, tako kot ste tudi vi pravilno izpostavili, da parlament izkazuje podporo neki eh, skupni eh, harmonizirani eh, davčni osnovi in tudi, da izkazujemo podporo za neko minimalno davčno stopjo. Večkrat se je parlament že izrazil v zvezi z neko točko in sicer, da Evropska unija razpolaga s svojim. S seznamom davčnih oaz. Vi podpirate tudi finančno poročanje po posameznih državah, ki naj velja tudi za multinacionalke. In a, eh, mi soglašamo s tem, kajti jutri na odboru Juri v zvezi z eh, vprašanjem pravic delničarjev bomo vložili ta predlog spremembe eh, pri glasovanju. Upam, da vaš amandma 63 bo sprejet. Kaj ti poziva k poglobljenej reformi pravic podjetij in k prepovedi uporabe artificialnih struktur v davčnih oazah, ki so bistvo te eh, finančne optimizacije, ki jo mi želimo omejiti v interesu držav v razvoju. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa poročevalec. Ne se upravičujem, gospod Marija, si še prosim za besedo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Ukvarjamo se z davčnimi utajami, eh, ki povzročajo velike težave v številnih državah, kajti v teh eh, državah javnega dobička pravzaprav sploh ni, zato ni sredstev za izobraževanje, za eh, zdravstvo in tako naprej. In to se dogaja v številnih državah, tudi v Grčiji. Obstajajo različne tehnike, ki jih uporabljajo oligarhi v uh, Grčiji, obstajajo davčne oaze in uh, Vse to pomaga pri eh, davčnih utajah in pri izogibanju davkom. In zato je tudi moja država v težavah. Poleg tega pa države eh, članice Evropske unije vodijo neke vrste konkurenčni boj eh, na področju davkov. Vse države želijo privabiti velika podjetja, želijo, da imajo ta podjetja sedež znotraj eh, njihovih meja in tako naprej. In to seveda počnejo s pomočjo nizkih eh, davkov. Naslednje vprašanje, ki se zastavlja, je, kaj se bo zgodilo, če se ne bomo soočili z tem vprašanjem. Potem bomo imeli eh, še več davčnih utaj znotraj Evrope in še prav posebej znotraj Evropske unije in še prav posebej znotraj evroobmočja. Torej, poskrbeti moramo za to, da bodo eh, dobički podjetij obdavčeni tam, eh, kjer je dobiček ustvarjen. Ne dovolimo multinacionalkam, da nadaljujejo z, eh, tem, s temi kreativnimi finančnimi izkazi to eh, so vprašanja, s katerimi se moramo soočiti, eh, to so vprašanja, eh, na katera moramo najti ustrezen odgovor. Potrebujemo ustrezne postopke za boj proti davčnim oazam. Le na ta način bomo lahko preprečili davčne utaje in pa izogibanje davkom. Hvala lepa, sedaj pa poročevalec. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Glede na to, kar je povedal kolega uh, Marijas, uh, lahko rečem uh, le sledeče. Lahko bi dodal veliko elementov, ampak tukaj govorimo o državah v razvoju, uh, ne govorimo o državah članicah v Evropske unije. Torej, vseeno pa je pravilno, da se seveda pogovarjamo o poročanju. Uh, v posameznih državah članicah, tako da bi lahko obdavčevanje eh, tudi ustrezno eh, uredili. Evropska komisija bo seveda morala sprejeti vrsto pobud eh, v tem okviru. Ampak danes popovdne bomo glasovali torej o besedilu na temo držav v razvoju. Eh, seveda sem eh, skušal eh, združiti različna mnenja in upam, da bo poročilo popovdne tudi sprejeto. Najlepša hvala. Danes popovdne bomo torej glasovali. Glasovanje v odboru Deve pa bo potekalo 1. junija. Najlepša hvala. Sedaj pa prehajamo k peti točki dnevnega reda. Gre za statistiko skupnosti glede blačilne bilance mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb. Eh, gre za osnutek eh, poročila in Sven Gigold je poročevalec, beseda je vaša. Gospod predsednik, najlepša hvala, dragi kolegi. Na začetku razprave o tem izjemno zanimivem poročilu naj povem, da uredba uh, eh, 184 iz leta 2005, eh, ki uh, se nanaša na mednarodne statistike, predstavlja del uh, okvira uh, Evropske unije. Potrebujemo zanesljivo statistiko, kajti to je ključnega pomena, zato da bi lahko lahko nadzorovali finančne tokove znotraj pa tudi izven Evropske unije. Na ta način bomo lahko zagotovili doslednost gospodarskih politik Evropske unije z široko zastavljenimi smernicami in z pravnimi zahtevami, ki izhajajo iz eh, upravnega okvira Evropske unije. Zanesljive statistike so ključnega pomena tudi eh, za eh, izvajanje ustreznega nadzora v okviru eh, politike boja proti makroekonomskim neravnovesjem. Kapitalski tokovi so se od sprejemati uredbe okrepili in so postali tudi bolj zapleteni. Zaradi tega potrebujemo tudi ustrezne pravne instrumente za nadzor dotoka in pa odtoka kapitala. Le na ta način bomo lahko zagotovili ustrezno sledljivost eh, in se bomo lahko izognili podvajanju. Tako se bomo lažje borili tudi proti davčnim utajam. Eh, moje poročilo želi posodobiti eh, uredbo oziroma določila uredbe 184 skozi 2005. Pri tem se osredotočam predvsem na dva cilja predlog eh, komisije predlaga, predstavlja odlično eh, priložnost, da okrepimo eh, preglednost statistik, ki se vežejo na ETS e in na ta način lahko te statistike postanejo tudi bolj relevantne pri sprejemanju gospodarskih politik. Drugi cilj pa je, da eh, prilagodimo pravna določila eh, pogodbi o delovanju Evropske unije z novimi določili. Preglednost Eh, bi lahko ustrezno izboljšali, če bi izboljšali poročanje in eh, če bi bolje nadzorovali kapitalske takove, kot predlagam v predlogi sprememb 18, 19, 20 in 25. Eh, Tukaj gre za posodobitev priloge dve brez zahteve po eh, dodatnih statistikah. Eh, želim okropiti preglednost in sledljivost in zato bi morali izkoristiti tri nedavne inovacije in sicer eh, Najprej novi element v okviru organizacije OECD, eh, ki je namenjen izboljšanju eh, računovodskih izkazov. Drugič, eh, potrebno je izkoristiti nov zakonodajo sprejeto v okviru direktive o boju proti pranju denarja. Hkrati pa se je potrebno opreti tudi na pobude Mednarodnega denarnega sklada potrebno je okrepiti eh, preglednost in sledljivost eh, in sicer eh, v statistiki glede plačilne bilance in zato sem predlagal tudi nekaj dodatnih predlogov sprememb. In sicer predlagam predlog spremembe 13, ki predlaga eh, sodelovanje z drugimi mednarodnimi inštitucijami, ki zagotavljajo statistike, ki jih eh, vključuje eh, to poročilo. Takšno okrepljeno sodelovanje bi izboljšalo kakovost statistik, tudi kar zadeva plačilno bilanco. Predlog spremembe 18 eh, zahteva, da bi Eurostat moral okrepiti kakovost eh, statističnih podatkov eh, glede plačilne balance mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb. Kot sem dejal, želim prilagoditi zakonodajo novi Lizbonski pogodbi in to je tudi cilj predloga spremembe 10. Ehm, tukaj gre za razlikovanje med pristojnostmi eh, Evropske eh, komisije, eh, ki dajo možnost, da spremeni določene dele zakonodajnih aktov, kot je zapisano v členu 41. Poleg eh, tega pa se upiram tudi na zahtevo, da je potrebna eh, enotna zakonodaja. V prilogi ena eh, govorim o pretoku kapitala. To ne more biti ključni element, ki ga mora spremeniti Evropska komisija vendar pa morajo biti ti elementi predmet eh, revizije v obliki zakonodajnih predlogov, ki jih morata sprejeti so zakonodajalca. Poročila o, o eh, pregledu kakovosti zakonodaje v moje, po mojem mnenju v tem trenutku niso ključnega pomena v nadaljem postopku pa bi morali razmisliti o tem, na katerih področjih eh, kakovostni standardi eh, presegajo eh, zgolj nujno potrebne ukrepe. Vse to je zapisano v ustrezno spremenjenih uvodnih izjavah. Koliko razumem, svet še nima skupnega stališča, bo pa skupno stališče k malu pripravil. Moj osnutek poročila je v skladu z predlogom sveta eh, in eh, sicer eh, glede sledečih točk, da se mora Evropska komisija posvetovati z ustreznim odborom glede vseh delov bilančne, plačilne bilance, ki spadajo v njegovo pristojnost. Evropska komisija eh, ne sme spremeniti obstoječega eh, upravnega eh, okvira na področju plačilne statistike mednarodne trgovine s turizmami neposrednih tujih naložb. Glavna razlika pa je, da svet ne predlaga spremembe priloge 1. V sodelovanju z poročevalci v Senci smo našli kaj, eh, kar nekaj na vzkriži med eh, nacionalnimi organi za pripravo statistik, eh, med Evropsko centralno banko in pa Evropsko komisijo. Skušali smo organizirati sejo z poročevalci v Senci in pa vsemi naštetimi inštitucijami, vendar pa. Eh, za enkrat ta naša prizadevanja niso obrodila sadov. Eh, sedaj eh, prosim za podporo vseh poročevalcev v senci pri tem pragmatičnem pristopu. Najti moramo rešitev, ki bo omogočila kakovostno statistiko na vseh eh, področjih, hkrati pa tudi spoštovanje temeljnih eh, demokratičnih načel. In mislim, da poročil eh, daje jasna mm, navodila v zvezi z tem. Zagotoviti pa moramo tudi, da to ne bo poročilo, ki bi povzročalo, ki bi povzročalo veliko političnih pretresov tukaj v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod poročevalec. Hvala lepa tudi za te eh, zaključne eh, pripombe. Vemo, kako zelo zapletena je struktura pogodb, eh, ki se nanaša na eh, različne pristojnosti eh, na področju statistik, kar lahko povzroči določene težave. Tega se seveda vsi zelo dobro zavedamo. in eh, seveda moramo najti uh, ustrezno rešitev, kot smo jo našli v, primeri, v primeru Evropola, uh, eh, ko je šlo za pripravo statistik. Ampak vem, da to ne bo lahko. Z nami je uh, tudi uh, poročevalka v senci skupine ELS, gospa Moska. Najlepša hvala. Zahvaljujem se tudi gospodu uh, Gigoldu, uh, kajti uh, ima zelo uravnotežen pristop k tej temi. Rada bi se tudi opravičila, če vas bo morala zapustiti po tem prispevku, kajti sem poročevalka na drugo temo v nekem drugem uh, odboru. Kot uh, je uh, povedal nakratko že gospod uh, Gigold, uh, lahko tudi uh, jaz rečem, da to ni uh, tema, ki bi morala uh, sprožiti burne politične razprave uh, znotraj te inštitucije. Vsekakor pa potrebujemo zanesljive statistike, če želimo vzpostaviti učinkovito gospodarsko politiko. Potrebno je ustrezno nadzorovanje makroekonomskih uh, neravnovesij, kajti. Uh, ta eh, makroekonomska neravnovesja lahko povzročajo velike težave. Pri zagotavljanju rasti poleg tega se je potrebno boriti tudi za preglednost in pa eh, sledljivost. Po mojem mnenju potrebujemo zato tudi ustrezne instrumente. Kar zadeve točke, ki so izpostavljene v tem poročilu, bi rada nakratko navedla tiste točke, ki se mi zdijo bolj zanimive, eh, bolj pomembne eh, in eh, sicer prvič. Potrebno je spoštovati zahteve glede zbiranja podatkov in potrebno je uporabljati tudi ustrezne instrumente za nadzor kapitalskih eh, tokov, kot je eh, dejal eh, že poročevalec. In sicer gre tukaj za vsa področja, tako plačilno bilanco, kakor mednarodno trgovino s tojitvami in neposredne tuje naložbe. Eh, sodelovati moramo seveda z mednarodnimi inštitucijami eh, in tudi z Eurostatom. Sama sem bila prisotna pri seji med Evropsko centralno eh, banko in Evropsko komisijo in kot poročevalec tudi jaz menim, da je potrebno najti ustrezen način za. Odgovor na zaskrbljenost Evropske centralne banke hkrati pa je potrebno ohraniti tudi pristojnosti Evropske komisije v, eh, v povezavi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil. Mislim, da moramo ohraniti eh, pragmatičen pristop in najti ustrezne rešitve, ki nam bodo omogočile razviti instrumente, katerimi bomo lahko dosegli cilje, ki so ključnega pomena in za uh, katere si tako prizadevamo v okviru tega poročila. Najlepša hvala. Uh, Najlepša hvala. Drugih poročevalcev v senci ne vidim. Želi kdo besedo v imenu gospoda Torvalca za skupino Alde, ne? Torej, v tem trenutku. Eh, vam prepuščam to težko eh, nalogo, gospod Gigol, tem pa gospe Moski, kot poročevalki v Senci. Eh, vendar pa bom dal besedo eh, še Evropski eh, centralni banki in pa Eurostatu. Najprej Eurostat. Eh, ne, spregovorila bom v imenu Evropske. Evropske eh, komisije, odgovorna sem za plačilno bilanco v okviru oziroma za pripravo statistike glede plačilne bilance v okviru Eurostata. Rada bi pozdravila eh, osnutek poročila eh, gospoda Gigolda, kajti to poročilo ustrezno predstavlja pomen te uredbe. Evropska komisija je predlagala spremembo uredbe glede plačilne bilance mednarodne trgovine s storitvami in glede neposrednih tujih naložb eh, in sicer zato, da bi eh, dosegli uskladitev te uredbe z novimi določili Lizbonske pogodbe. Še prav posebej eh, predlagamo da uh, Evropska komisija dobi ustrezna pooblastila, uh, ki so povezana s podelitvijo uh, delegiranih uh, aktov, predvsem, ko gre za harmonizacijo uh, standardov kakovosti, ko gre za uh, pripravo uh, poročil in tako naprej. Pozdravljamo. Uh, ta osnutek poročila in veselimo se že nadaljnega sodelovanja z eh, poročevalcem. Eh, upamo, da bomo kasneje v poročilu lahko vključili še nove elemente. Drugi del našega predloga je, da uskladimo izvajanje postopkov komitologije glede na zadnjo revizijo pogodbe postopki komitologije naj bi bili prenešeni na odbor za eh, evropski statistični sistem. In zato pozdravljamo tudi priporočila eh, v tem okviru. Evropska komisija je izvedla prvo oceno predlogov eh, sprememb glede neposrednih tujih naložb in sicer z velikim zanimanjem. Mm, ugotovili smo, eh, da gre eh, za eh, izboljšanje kakovosti statistike na splošno. Pripravljeni smo se seveda še nadalje pogovarjati z vami, kajti nekateri predlogi zahtevajo večjo jasnost Nekateri podatki pa so že na voljo, torej nadaljni postopki ne bodo potrebni. V zaključek bi se rada toplo zahvalila poročevalcu gospodu Gigoldu za eh, temeljito proučitev te teme in veselimo se že nadaljnega sodelovanja z vami. Najlepša hvala. Sedaj pa Werner Bier iz Evropske centralne banke. Najlepša hvala tudi mi močno podpiramo politično voljo, ki se skriva za tem predlogom, podpiramo tudi osnutek poročila poročevalca. Svoj prispevek bi rad razdelil na tri dele. Prvi del se bo nanašal na eh, zelo zanimive predloge glede neposrednih eh, tujih naložb, kratek pa bom glede Eh, delegiranih pooblastil in glede sodelovanja med sistemom Evropske eh, centralnih bank in pa um, Eurostata. Torej, k prvi točki poročevalec je že predstavil predloge glede neposrednih tujih naložb ki bi lahko ukrepili uh, eh, analitično naravo uh, statistike Evropske unije, uh, hkrati pa bi lahko te spremembe prispevale tudi k preglednosti in pa sledljivosti, kot je uh, zapisano v uvodni izjavi. Zbiranje teh podatkov uh, je izjemno oteženo zaradi uh, težke sledljivosti tujim naložbam, eh, kajti eh, zavedati se moramo, da gre tukaj eh, za eh, mednarodne naložbe in zato bo potrebno sodelovanje z drugimi mednarodnimi organi, eh, kot recimo z eh, G20 ali pa mednarodnim denarnim skladom. poročanje bi moralo biti vzpostavljeno po prehodnem obdobju, eh, ko bo zagotovljeno eh, sodelovanje predvsem z mednarodnim denarnim skladom. Druga točka glede eh, mednarodnih neposrednih oziroma glede neposrednih tujih naložb je, da okrepimo preglednost in sledljivost tujih naložb. To pa ne sme povzročiti dodatne stroške za države članice, kajti večina držav članic bo eh, te podatke tako ali tako eh, pripravila glede na zahteve mednarodnega denarnega sklada. Ta predlog eh, podpiramo. In še zadnji predlog, ki se nanaša na neposredne tuje naložbe, Eh, tukaj gre za eh, prevzeme eh, glede svežih neposrednih tujih naložb. Na to se nanaša tudi priloga in uh, eh, nadaljne delo bo potrebno, preden uh, bomo lahko zagotovili primerljivost uh, podatkov. Torej, uh, predlogi glede neposrednih tujih naložb so zelo zanimivi in jih povsem podpiramo, vendar pa bo izvajanje zahtevalo eh, mednarodno sodelovanje in Evropska unija tega sistema ne bo mogla vzpostaviti sama. In še dve točke glede uh, upravnih postopkov, najprej uh, glede uh, delegiranih uh, pooblastil. Podpiramo to, uh, kar je zapisano uh, v uvodni uh, izjavi. Uh, Eh, in sicer, da eh, pretok podatkov, ki je zahtevan v predlogi ena, ne more biti eh, obravnavan kot nebistven del predloga. Tukaj gre za pomembne informacije in zaradi tega je potrebno to področje ustrezno spremeniti z zakonodajnimi predlogi, ki jih boste sprejela svet in parlament glede sodelovanja med Evropsko eh, centralno banko eh, in pa odborom za Evropski statistični sistem, pa pozdravljamo predlog poročevalca eh, za tesno sodelovanje obeh organov na področju plačilne bilance mednarodne trgovine s storitvami in na področju neposrednih tujih naložb. Za Evropsko centralno banko je pomembno tudi, eh, da v končno besedilo vključimo navedbo, da eh, se bo potrebno pred sprejemom eh, delegiranih in izvedbenih pooblastil posvetovati z Evropsko centralno banko. Zahvaljujemo se poročevalcu za odlično opravljeno delo in eh, seveda smo pripravljeni pomagati pri eh, bolj zapletenih tehničnih specifikacijah, kot recimo eh, na področju neposrednih tujih naložb. Najlepša hvala, hvala lepa komisiji in Evropski centralni banki, sedaj pa se vračamo k poročevalcu. Najprej najlepša hvala, gospod predsednik, hvala lepa tudi gospe Moski za splošno podporo. Zahvaljujem se tudi za eh, besede Eurostata in pa Evropske centralne banke. Zahvaljujem se za izkazano zanimanje, eh, za predloge v mojem osnutku eh, poročila. V obdobju priprave poročila se bom ponovno obrnil na vas, kajti želim vaš vaše mnenje glede vseh eh, podrobnosti. Eh, tukaj gre za vprašanja, na katera potrebujemo učinkovite odgovore in eh, javnost ima prav, ko zahteva visoko kakovostne podatke, ki bodo odgovorili tudi na zaskrbljenost naših državljanov. Na področju neposrednih tujih naložb, sem bil presenečen že kot študent ekonomije eh, glede dejstva, da eh, je največ neposrednih tujih naložb v Evropski uniji v Luksemburgu. Ne, zato, ker to ne bi, bilo privla, ker to ne bi bila privlačna država, ampak eh, ker dvomim, da te neposredne tuje naložbe potem dejansko tudi ostanejo v Luksemburgu. Seveda si, se tudi mednarodni organi ukvarjajo z eh, to temo in eh, vesel bi bil tudi vsakih eh, nadaljnih predlogov obeh inštitucij skupaj s poročevalci v senci. Sem pripričan, da bomo lahko zapisali dobro poročilo, ki, o katerem se bomo potem kmalo pogajali tudi v okviru trialoga. Spomnim se, da je predsednika v prejšnjem sklicu eh, vodenje teh eh, pogajanj izjemno eh, zanimalo in prepričal sem gospod predsednik, da boste imeli veliko zabave pri teh pogajanjih tudi v prihodnosti. Najlepša hvala. In veselim se že nadaljnega dobrega sodelovanja. Hvala lepa za vašo podporo. Hvala lepa poročevalcu vsem, ki so spregovorili. Ob 2.11. bomo glasovali uh, o, um, glas, o ukrepih proti pranju denarja, ki ga upošteva tudi poročilo uh, eh, Gigolta. V trialogu bomo poskusili finalizirati sprejeti to zakonodajo, časovnica predlogi sprememb do 19. maja, obravnava predlogov spremembe 15. ali 16. junija, glasovanje v Ekonu, takoj po tem na istem sestanku in potem bomo pa videli. Potem pa verjetno trialog in potem bomo pa seveda pripravili ustrezen koledar za to. Hvala lepa. Sedaj bomo zaključili naš jutranji sestanek in ob 12. uri bomo imeli skupni sestanek z odborom Libe tu v isti dvorani, zato da bomo glasovali in sprejeli. Uh, Eh, stališče parlamenta v druge obravnavi o svežnju proti pranju denarja. To je zelo pomembno glasovanje in pričakujemo zelo pomemben politični rezultat. Torej, mi prekinjamo naš sestanek in ponovno se vidimo ob 12. uri. Hvala lepa.